bo na voljo na z naslednjem plenarnem zasedanju. Če ne bo nobenih ugovorov, potem bomo vse poslali svojim naslovnikom, nihče ni proti, dobro, začasno prekinjam zasedanje. Vsem vam.